Dobro, spoštovani kolegi in kolegice. Čas je, da začnemo. Vrste sicer še niso ravno polne, ampak upam, da bo še kdo od kolega in kolegic prišel. Ampak, kot sem rekla, do povdne ne bomo kaznovali tistih, ki so točni, tako da bomo kar začeli najprej pa imajo naši tolmači besedo. Izvolite. Tolmači vas moramo obvestiti, da se delovni spor nastal zaradi novih delovnih pogojev, ki so bili tolmačem enostransko usiljeni, še vedno ni razrešil. Zdaj teče že tretji teden. Kljub temu, da smo bili pripravljeni v številnih točkah popustiti, uprava še vedno ni stopila v stik z nami, da bi se spor lahko končal. Na današnjem sestanku so bili tolmači v več kabinah upoklicani in tako prisiljeni v delo. Kabine, ki nismo bile upoklicane, želimo izkazati solidarnost tistim kolegom, ki jim je bila po našem mnenju kršena pravica do stavke. Žal pa vas moramo obvestiti, da našega dela po koncu sestanka ne bomo podaljševali. Hvala za pozornost. No, naj vam še enkrat povem, da zelo cenimo vašo delo, da ste za nas nepogrešljivi in res upamo, da bo mogoče najti ustrezno rešitev in to čim prej. Lahko vam obljubim, da bomo vsekakor končali pred 18.30. Tako, zdaj pa gremo na današnjo popodansko točko dnevnega reda. Gre za izmenjavo mnenj s komisijo in predstavitev študije tematskega sektorja v zvezi z vzpostavitvijo programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021-2027. Kot napovedano, nam je komisija predložila predlog za program Ustvarjalna Evropa za obdobje 21 do 27. Sicer je bil program objavljen 30. maja 2018. Zelo nas veseli, da smo. Da bo ustvarjalna Evropa ostala samostojen program, da je struktura ostala podobna in da je program ohranil svoje ime. Kot veste, smo si zelo prizadevali za to tudi eh, eh, v uvodnih pogovorjih pred začetkom razprav s komisijo. Večkrat smo tudi pisno podarili, da ne želimo, da se ta program pridruži skladu za kulturo in vrednote, temveč da ostane samostojen. In zato nas zelo veseli, da je komisija tu sledila našim zahtevam in da ustvarjalna Evropa ostaja samostojen program. Danes imamo prvo izmenjavo mnen o novem predlogu. Komisija bo predstavila program, še prej pa bomo slišali predstavitev študije, ki smo jo kot odbor naročili pri našem uh, političnem oddelku. Zelo me veseli, da lahko pozdravim gospoda Arturja Legala in gospod Teodoro Pletosu ki sta z nami in ki nam bosta predstavila glavne rezultate njihove raziskave. Seveda pa pozdravljam tudi predstavnike komisije, to sta gospod Manje, eh, generalni direktor za kulturo in ustvarjalnost v DG EAK in gospod Monte, ki je v, odbor, v generalnem direktoratu Connect eh, pristojen za medijski program. Najprej pa, kot rečeno, bomo prisluhnili našim strokovnjakom, ki bodo predstavili študijo. Strokovnjaka imata 10 minut, potem pa bo nadaljevala komisija, podobno kot smo to storili danes dopoledne, potem pa bo sledila še razprava. Gospod Legar, imate besedo, izvolite. Draga predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala za povabilo. Sem Artur Legans, sem eh, direktor oddelka, ki se specializira za kulturo, izobraževanje in, spor, in šport. Z mano pa je tudi gospa uh, Teodora uh, Pletosu, ki je tudi sodelovala pri pripravi študije. No, na kratko naj povem, da smo za potrebe razprave politična priporočila in kritiko analizo umestne ocene očine, umestno oceno komisije umestili v prilogo poročilu, tam jo najdete. Cilj študije je bil najti, e, izvesti analizo ustvarjalne Evrope, obravnavali smo postopek odločanja in postopek izvajanja in seveda je bil glavni cilj podati priporočila članom odbora za prihodne delo. Naj najprej predstavim ključne ugotovitve naše študije. Ustvarjalna Evropa ima prave cilje za obravnavanje šibkosti evropskega kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Gre za spodbujanje kulturne raznolikosti po Evropi. Tega se lotimo dotevamo na, dotevano na dva načina, eh, kar zadeva kroženje eh, del in pa z razvojem na področju športa. Gre tudi za podpiranje izgradnje zmogljivosti v kulturnem sektorju, kar vključuje razvoj veščin, povezovanje, dostop do financiranja ter razvoj. Eh, boljših in bolj usklajenih kulturnih statistik po Evropi. Še ena pomembna gotovitev je, da je proračun za ustvarjalno Evropo za sedem let v obdobju od 2014 do 2020 nezadosten glede na pomen sektorja za evropsko gospodarstvo in družbo. 1,4 milijard evrov znaša proračun za vseh 27 držav članic eh, in za doseganje geografsko ravnoteženih rezultatov. Eh, glede na to, da je bil proračun nizek in da je bilo prošen veliko, ker je program zelo priljubljen, je eh, prišlo do nizke stopnje uspeha ki um, in ni prišlo do bistvenega vpliva na strukturo trga. Tu vidite prikaz tako za podprograma medija kot kulturo uh, in sicer za izvajanje v obdobju 2014 do 2017. Še en pomemben vidik ustvarjalne Evrope je, da zelo dobro deluje na področju mreženja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Ustvarja skupnost kulturnih eh, in ustvarjalnih akterjev in zmanjšuje razkorak med politiki in ustvarjalci tudi na evropski ravni. Dva vidika bi tu želel izpostaviti. Najprej je tu e, zmogljivost ustvarjalne Evrope za mreženje, ki je zelo, eh, za, za e, jamstva, ki je zelo inovativen instrument, e, za nje namenjenih 50 milijonov evrov, e, z vzvodjem pa naj bi zagotovili 630 milijonov evrov financiranja za kulturne MSP-je. Naj omenim tudi mednarodno razsežnost. Gre za veliko prednostno nalogo, zlasti od sporočila, Eh, leta 2016 o kulturi in uh, zunanjih odnosih, vendar pa je temu žal namenjeno ustvarjanje Evropi precej malo uh, sredstev. Še en pomemben vidik raziskave se nanaša na postopke odločanja, ki se uporabljajo pri ustvarjalni Evropi. Trenutno se tu uporabljajo dve vrsti nezakonodajnih aktov, delegirane in izvedbene akte so zakonodajalce, torej parlament in svet skupaj odločata o tem, ali boste na komisijo prenesla pooblastila za eh, izvedbene ali delegirane akte. Eh, Predvsej razlik je med enimi in drugimi, ne bomo se spuščali v podrobnosti, to je dobro obrazloženo v naši študiji. Glavna razlika pa je predvsem v tem, da pri delegiranih aktih Eh, gre za nadaljne zakonodajne spremembe ali dopolnitve temeljne evropske zakonodaje, medtem ko gre pri izvedbenih aktih eh, za eh, zakonodajo za potrebe izvajanja temeljnih zakonodajnih aktov. Pri V ustvarjalni Evropi naj bi se delegirani akti uporabljali, ko gre za kazalnike, ki se uporabljajo za oceno eh, programa. Izvedbeni akti pa vključujejo tudi letni delovni program, preko katerega komisija izvaja program. Obravnavali smo razvoj samega programa, kar zadeva letna poročila in videli smo, da so določene politične razsežnosti in vprašanja, ki jih obravnavajo neposredno izvedbeni akti, ki pa bi po našem mnenju bolj sodili v delegirane akte. Naprimer, če pogledate leto 2016 in spremembe letnega delovnega načrta, je komisija takrat uvedla nov ukrep za podporo integracije beguncev. V kontekstu vala beguncev, ki se je začel leta 2015 in tu je nedvomno šlo za eh, politično odločitev oziroma odločitev, ki je imela močno politično razsežnost, tako da bi bilo bolje, če bi se to uredilo z delegiranim aktom, pri čemer bi seveda bila vključena tudi so zakonodajalce. Zakaj je to pomembno? Ker v uredbi o prihodnjem programu Ustvarjalna Evropa uh, morata se so zakonodajalca se pametno odločiti, ali želita na komisijo prinesti pooblastila za izvajanje zakonodaje. Potrebno je doseči pravo ravnovesje med pravno gotovostjo, doslednostjo ter preglednostjo in demokratično razpravo. Hrati pa je potrebno zagotoviti tudi prožnost za izvajanje samega programa. Sedaj pa še en vidik študije in sicer eh, sinergije med ustvarjalno Evropo in drugimi programi, ki jih financira Evropska unija, vključno s strukturnimi skladi obzorjem 2020, Erasmusom plus in Kozme. Nekaj zelo pomembnih vidikov je to. Prednostne naloge ustvarjalne Evrope so vedno bolj vključene tudi v druge programe preko eh, specifičnih razpisov. Eh, in eh, javnih naročil, vendar pa tu v zadju ni neke specifične strategije in ni nekega skupnega izvajanja eh, razpisov ali skupne informacijske točke za dostop ustvarjalcev in umetnikov. Imamo nekaj dobrih primerov, naprimer Evropsko leto kulturne dediščine, ki je seveda vključeno tudi v druge programe, naprimer obzorje 2020. Podobno velja tudi za določene nacionalne in evropske programe, naprimer program Mediji, ki prispeva k financiranju tudi iz Irene za nacionalne scheme financiranja. Ampak naj na hitro preidem na najpomembnejši del predstavitve in sicer sklepe in politična priporočila. Prihodnji program mora upoštevati nekaj sprememb Najprej so tu spremembe v vzorcih potrošnje. Gre za to, kako ljudje eh, konzumirajo kulturne vsebine. Zlasti pa je pomembno upoštevati tudi vlogo mest in lokalnih Eh, organov in to, kako oni vlagajo v kulturo in kulturni sektor. Ne samo z vidika financiranja, ampak tudi z vidika inovacij v procesih. To je zelo pomembno. Prihaja tudi do sprememb v samem sektorju. Vse bolj eh, vse temelji na sodelovanju med sektorskim povezavam in eh, socialnim, na socialnih inovacijah. No, eh, veliko je govora o tem, ampak moč digitalnih platform raste in te postajajo vse pomembnejše za sektor, tudi kar zadeva širjenje in dostop do vsebin in to je v prihodnje potrebno upoštevati. Potem pa je tu še pripravljenost ne samo Evropske unije, ampak tudi tretjih držav, da sodelujejo eh, v eh, kulturnih programih tudi v okviru zunanjih odnosov torej imamo nekaj političnih priporočil za novi program, eh, pozivamo k bolj ambicioznemu proračunu, povišanju proračuna, zato da bi povečali prepoznavnost in domet programa. Eh, najpomembno je eh, okrepiti program in omogočiti eksperimentiranje z medsektorskimi programi. Uh, Potrebno je ukrepiti mednarodno razsežnost programa in e, imeti specifično proračunsko vrstico za mednarodne odnose v prihodnjem programu. Pozivamo k boljšemu e, ocenjevanju socialnih in kulturnih učinkov, krati pa želimo povečati učinek ustvarjalne Evrope, kar zadeva socialne inovacije. Samo še zaključna pripomba. Evropa je zelo ustvarjalna, imamo veliko kulturnega in ustvarjalnega talenta in to je potrebno izkoristiti. Zato, eh, čeprav je kultura povsod, predstavlja samo ničelih 15 odstotkov evropskega proračuna, tako da eh, si moramo v prihodnje prizadevati za bolj kulturno družbo. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die sehr... Hvala, najlepša hvala za. Uh, zelo jedrnato predstavitev vaše študije. Študija je vsem tudi na voljo in vse vas pozivam, da si jo preberete, kajti mislim, da nam daje nekaj pomembnih napotkov za to, kako se lotiti prihodnjega programa in tudi za to, katere podarke bi morali opredeliti nekoliko drugače, kot je to storila komisija v svojem predlogu. Zdaj pa predlagam, da se stvari lotimo podobno kot do povdne, da najprej prisluhnemo komisiji in da potem sledi razprava ter da dobite tudi vi priložnost, da strokovnjakom oziroma predstavnikom komisije zastavite svoje vprašanje oziroma jim predstavite svoje komentarje. Tako ne vem, kdo uh, bo začel, gospod Manje, gospod Monte. Pa začnimo z gospodom Manjejem odgovoren je za manjši del programa, torej dobi besedo kot prvi. <coughs> Merci, la uh, bon... Hvala, predsednica. Vsi lepo pozdravljeni. Najprej bi se v imenu komisije zahvalil odboru za kulturo za to priložnost, da lahko predstavimo predlog komisije za naslednji program Ustvarjalna Evropa. Še posebej sem vesel, da sem tukaj uh, s kolegom Giuseppe Amodem, uh, In mislim, da imajo dobre novice. Tukaj bi posedoval štiri glavna sporočila. Kot prvo, kontinuiteta ustvarjana Evropa bo podaljšana kot samostojen program do leta 2027. Potem drugo sporočilo, usklevanje. Ustvarjena Evropa bo še bolj podpirala politične prioritete Evropske unije, sploh pa digitalni notranji trg ter pa novo agendo za kulturo. Potem tretje sporočilo. Inovativnost, ustvarjalna Evropa bo vključevala nove ukrepe, ki so usmerjene k temu, da bi bolje podprli ustvarjalne sektore ter pa ustvarjalnost na splošno Evropi. In potem še četrto sporočilo. Naložbe, ustvarjalna Evropa bo bolje financirana v kontekstu, ko večina drugih programov dobi manj sredstev ta naš predlog je odziv na to, kar so povedali drugi akteri, sploh, naprimer, odbor Kult, že od začetka pregleda stroškov, ki jih eh, plačuje Evropska komisija. Smo poštevali tudi rezultate umestnega pregleda programa in iz teh rezultatov je bilo razvidno, da je ustvarjena Evropa dosegla svoje cilje, ampak da je treba povečati finančne sredstva. To je smo tudi gotovili na javnem posvetovanju na začetku tega leta, prav tako pa tudi v okviru poročila za odbor za kulturne zadeve iz parlamenta. Širša slika je bila torej pozitivna, kultura je lahko izkoristila ustvarjalni zagon, naprimer sploh z G7, potem iz eh, sveta v Göteborgu, potem vrha v Davosu, The Bow Culture, in potem še leto kulturne dediščine vse to je pomemben političen zagon. Parlament in sploh vaš odbor je zelo prispeval k temu, da se vedno več zanimamo za Evropo in za kulturo. Hvala lepa za to. Ustvarjena Evropa bo torej, tako kot sedaj, želela predvsem povečevati eh, interes za kulturno raznolikost ter pa za konkurenčnost eh, kulturnega in pastoralnega sektora. Še vedno moramo misliti predvsem na socialno vrednost Evrope in pa kulture, ter pa tudi na gospodarski prispevek. To sta dva cilja in to je podlaga, hrbtenica za vse naše dejavnosti v kulturnem področju. To je sploh pomembno za naslednje obdobje 2021-2027. Z Giusepem vam bomo predstavila ta program v štirih točkah. Kot prvo, stru, splošna struktura tega proračun, potem pod program za kulturo, potem pod program za medije ter pa še horizontalni vidik. Najprej struktura in proračun, kot boste videli ta struktura je še vedno zelo podobna tisti, ki sedaj. Imamo dva podprograma in pa še horizontalni del. Ena večja sprememba pa je, da instrument um, torej za raznolikost bo sedaj del EU Invest Fund in s tem predvsem želi zagotoviti bančna posojila za kreativni in pa kulturni sektor. Program je odprt tudi za tretje države, glede na nove pristop, ki smo ga razvili na področju kulturne diplomacije. Prav tako smo uvedli še splošno klauzulo za enako pravno spalo in to bomo potem tudi še prehodili kot različne ukrepe. In prav tako eh, smo tudi ohranili spremljanje učinkovitosti programa in to bomo financirali eh, preko različnih kazalnikov, bomo poštevali splošno politiko, ki je veljavna za vse programe Evropske unije. In še za 27 odstotkov bomo povečali ta proračun glede na prejšnje obdobje 2,4-7,20. Torej, to bo sedaj 1 milijarda 800 um, milijonov približno, um, torej 609 milijonov za kulturo in 120 milijonov za čezsektorski in še okoli dober milijon za kulturo. Uh, torej najprej kultura, podprogram za kulturo. Tukaj želimo razlikovati med tremi kategorijami ukrepov. Kot prvo, horizontalni ukrepi. V okviru te kategorije imamo tri ukrepe, ki so še vedno takšni kot prej, ker dobro delujejo, torej to je ta kontinuiteta, ki jo želimo ohraniti. Uh, sodelovanje, potem podpora mreži in pa podpora platforme. In k tem ukrepom smo dodali še tri nove ukrepe za to večjo inovativnost. Kot prvo, mobilnost umetnikov ter pa um, drugih profesionalcev v kulturi. Že od leta 2017 smo začeli na tem delati. Potem uh, še en ukrep, internacionalizacija tega kulturnega uh, stvarnega sektora, potem še en ukrep, nove politike ter pa testi. In to je vse horizontalno področje. Poleg teh horizontalnih eh, področji imamo potem še sektorske ukrepe eh, za konkretne sektore, tako da se bolj upošteva specifične dejavnosti in pa elemente posameznih sektorov. Naprimer, eh, eno je sektorski pristop pri glasbi, parlament nam pri tem že pomaga z Music Moves Europe pripravljanjem ukrepov, potem drugi sektorski ukrep, knjige, tukaj imamo tudi program za prevode, to želimo sedaj revidirati, tako da bo program bolj učinkovit in potem še nekaj tretji sektorski ukrep, arhitektura ter pa um, dediščina, bauculture in potem še nekateri drugi sektori, če se bodo razvili še nove ukrepi. Potem pa še tretja kategorija ukrepov iz podprograma za kulturo. To pa so uh, specifični posebni ukrepi, ki jih že poznate, naprimer uh, Evropska prestolnica kulture, potem um, oznaka kulturne dediščine, to želimo sedaj napraviti še bolj prepoznavno. Potem imamo tudi naprimer, uh, eh, nagrade za kulturo, potem dnevi kulturne dediščine, to želimo sedaj še razviti in napraviti bolj na evropski ravni. In potem še podpora umetnikov, kot naprimer um, za Evropski mladinski orkester in podobno. Vse to bo v podprogramu za kulturo. In sedaj pa kar predajam besedo Giuseppe, ko gre za podprogram za medije. Um, thanks, Michel. Uh... Hvala, Mišel. In hvala lepa, gospa predsednica. Mediji. To je res prava zgodba o uspehu. Sedaj želimo to še nadgraditi, kot pravi Mišel. Predvsem želimo povečati kulturno zalikost ter tudi povečati konkurenčnost. To sta dva še vedno zelo pomembna cilja. Nov program je v bistvu evolucija prejšnjega programa. To ni revolucija, ampak evolucija. No, ampak ukrep iz programa pa zahteva izboljšanje standarda na katerih ukrepih, kajti moramo se odzvati na nekatere kritične izzive, sploh konkurenčnost, eh, konkurenca na mednarodni ravni, kajti ta je sedaj hujša kot pa prej. Predvsem glavne studije so največja konkurenca, naprimer tisti studije iz Hollywooda. Prav tako pa so tukaj tudi entitete, ki prej niso obstale še pred nekaj leti, naprimer globalne platforme VOD kot naprimer Netflix, zato potrebujemo več podpore za to, da bi povečali naš obseg in pa da smo bolj konkurenčni na evropski ravni. Kaj ti dve tretjini občinstva gleda samo ameriške filme in torej to ni v redu. Kjer teme bomo spostavili v novem programu? Kot prvo, občinstvo. Bolj se bomo sredotočili na popraševanje, bolj na to, kot pa na ponudbo. Torej, predvsem se bomo sredotočili na občinstvo in ljudi, to bomo bo potirali potem naprej, sodelovanje in pa mrežene, kajti močni smo samo, če smo združeni in enotni. Če smo združeni, potem bomo lahko tudi konkurenčni napram velikim akterjem na globalnem trgu. Potem promocija, evropska dela moramo napraviti bolj prepoznavna in Eh, tako da bodo ljudje to gledali. Iz tega vidika bomo medijski program tudi povezali z novimi vlogami, ko gre za promocijo evropskih del. Tudi, naprimer, imamo tukaj direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Gospa predsednica, gotovo poznate to direktivo, zelo dobro. Torej, ta medijski program bo potem še podpora, tudi finančna podpora za promocijo in pa nove kvote ter pa za promocijo novih ustranih delov tudi v okviru te direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. In še kot je povedal kolega Mišel, inovativnost. Mediji bodo spodbujali evropske industrije, da bi vlagali več v nove tehnologije, kot naprimer virtualna realnost, nove formate, zato da se spodbuja nove tehnologije, kot naprimer veliko blokov in pa redistribucija na številne druge um, vidike, kot naprimer pri avtorskih pravicah. Sedaj bi podal nekaj zgledov za ta novi medijski program. Naprimer, Evropska mreža kinematografov, ta je bila uspešna zgodba in mislim, da smo tako še okrepili eh, obtok evropskih del, pretok teh del. V zadnjih desetih letih, naprimer, ehm, so evropski kinematografi preživeli zelo skromnim proračunom. No, mi smo za to namenili okoli 10 milijonov na leto, ehm, torej ne veliko. Zato moramo okrepiti to mrežo, sploh v vzhodnih državah in pa sploh to velja za mala in srednja velika mesta. Potem večja finančna podpora bo tudi mogočila kinematografom, da vlaga več v inovativnost. Naprimer, analiza podatkov za boljše politike na področju izdaje kart. Potem so tukaj še druga eh, omrežja, naprimer omrežja kot eh, video na zahtevo. Naprimer, ekonomija vsega je tukaj lahko zelo koristna, kot naprimer skupna baza podatkov za podnaslove, potem pa še omrežje filmskih eh, festivalov. Naprimer, to se lahko precej da promovirati. Potem naprej uh, proizvodnja vsebin. Uh, moramo pripraviti nove inovativne načine pripovedovanja zgodb oziroma delene osebine. Ampak predvsem je pomembno to, da ohranimo visoko financiranje, kajti potrebujemo dela, ki bodo pritehnila visok eh, število občinstva. In potem bomo morda lahko tudi bolje tekmovali z ameriškimi serijami, naprimer, naprimer Berlin Babylon. The Bridge, eh, Subura iz Italije. Um, to so koprodukcije iz Evrope in to lahko potem tudi pritehne več mednarodnega občinstva. In tako lahko mislim, da smo bolj mednarodni. Če si izposodim nekaj iz vašega jezika, gospoda predsednica, moramo nagraditi filme, ki bodo teleteli na boljši mednarodni odziv. Uh, Potem promocija kulture ter pa distribucija. Ja, predvsem se moramo bolj osredotočiti na to, da bomo koordinirali evropske strategije za distribucijo preko različnih eh, področji in območij. Eh, predvsem moramo financirati dejavnosti trženja in pa promoviranje. Kar je tukaj pomenilo je tole. Če nihče ne vidi določenega filma, to ni dobro za nekogar, niti za raznolikost, niti za konkurenčnost eh, ali pa konkurenco. Konkurenco. Torej, treba je gledati te filme posod po mednarodni skupnosti, torej tudi zunaj Evropske unije. Pa še nekaj je bistveno. Mislim, da lahko povečamo učinkovitost in smotrnost. Zato bomo tukaj učinkovitost upoštevali učinek eh, kaskade, torej za 300 odstotkov bomo eh, zmanjšali finančne sredstva in pa tudi zmanjšali upravne stroške. Naprimer, evropski kinematografi in organi za eh, kine, ti dobijo denar in ga potem porazdelijo naprimer, naprej do 2000 prejemnikom. Tako bomo zmanjšali dodatne stroške in bomo tudi potem imeli manj splošno stroško. Potem pa še nekaj bolj horizontalnih pripomb. Glavna novost. Prvič bomo vključili tudi ukrepe na področju novičarskih medijev, naprimer tukaj gre za medijski pluralizem, za kakovost novinarstva in pa medijsko pismenost. Ti ukrepi so zelo pomembni. Tukaj smo se zgodovali po pilotnih projektih tega odbora. Med drugim prave, da strukturne spremembe v medijskem sektorju pospremimo še z drugimi ukrepi, tako da bodo vsi evropski državljani imeli dostop do medijskih, kakovostnih novic in da bodo lahko ljudje kritično razmišljali. Seveda mislim, da je prav, da uh, moramo se bojevati proti lažnim novicam na spletu. Potem še ena novost. Torej, vozlišče za kreativnost, naprimer virtualne obiske v muzejih, tako da bi lahko, lahko ljudje doma gledali stvari, potem naprimer koncerti in pa analiza podatkov. Tako bo pomagalo vsem ustvarjanjem sektorom, tako da bodo eh, prišli do novega občinstva. Potem pa še nekaj. Ehm, ta urad za ustvarjanje Evropo, tega bomo še vedno financirali horizontalno, kajti to je most med ustvarjanjem industrijami ter pa programom. Prav tako bodo tudi spodbujali kakovostne projekte in tudi bomo prejeli povratne informacije. Ja, Najlepša hvala obema strokovnjakoma, ki sta predstavila študijo, kot tudi obema predstavnikoma komisije. Preden začnemo z razpravo, pa mi je posebno veselje, da lahko pozdravim šest gostov iz čudovitega mesta Mantova. Kolega Morgano jih je povabil. Dobrodošli, manjka vam, mislim, da je bila leta 2016 italijanska prestolnica kulture. Torej, dobrodošli v našem odboru in upam, da boste kaj iz naše razprave odnesli tudi domov v lepo Mantovo. Zdaj pa gremo na razpravo. Začeli bomo s poročevalko gospod Kosta. Pet minut imaš, izvoli. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za to študijo. Jo zelo cenimo. Torej, zelo nam je všeč, eh, da smo dobili boje. In bolj pozitiven in bolj kritičen del študije. In hvala lepa tudi za končna priporočila. Ta so zelo zanimiva. Hvala lepa gospodu Manjevu in pa Giuseppeju za predstavitev tega programa. Imam samo nekaj minut, zato bom kar prešla na osebino. Najprej pozitivne stvari. No, že kar dolgo časa sem sedela v tem področju, mislim, da je vse skupaj zelo pozitivno. Pravi, da je ta program še vedno avtonomen, samostojen. No, ampak ni mi pa všeč takšna predstavitev porazdelitev nalog. Ne vem, če je ta porazdelitev čisto dobra. Glejte, ta program že prej ni imel veliko finančnih sredstev na voljo. Seveda prav je, da smo ambiciozni in pa, da se dodajo nove alineje ter pa, da smo čim bolj velikopotezni in to kaže, da um, torej potrebujemo več sredstev in to je problem. Seveda pa treba tudi gledati širši vidik proračuna. To predvideno povišanje ni tako zelo visoko, kot kdo morda misli zaradi inflacije in podobno. Potem kot tretje. Všeč mi je to, da je program bolj uravnotežen in da je ta program bolj dosleden tudi glede na Evropsko leto kulturne dediščine in podobno. pravi, da smo obrali bolj globalen pristop. Mislim, da so ukrepe bolj horizontalne, kar pomeni, da so ti ukrepe povezani tudi z drugimi uredbami in predpisi ter pa z zakonodajnimi akti. To je pomembno. To sem že včeraj povedala komisarju Navračiču. No, tukaj bi tudi izpostavljen nekatere pomembne vidike, kot je ekonomski vidik ter pa konkurenco. Glede, besede imajo pomen. Pravite, podprogram za kulturo, podprogram za medije. Sedaj v bistvu je to nekakšna panoga, veja. Ne vem, zakaj ste se odločili za takšno terminologijo. Kaj je za tem? Kaj se skriva za tem? Potem še nekaj. delegirani akti in pa izsebeni akti. No, o tem ste že govorili, ampak mislim, da bo tukaj prišlo do problema. Mislim, da ste že dejali, da potrebno torej več ukrepa na področju kulture in kultura se spreminja, tudi mediji. In tukaj smo pripravili štiri ukrepe, naprav imamo potem šest horizontalnih ukrepov, potem lahko sektorske ukrepe in pa tako specifične elemente, ki so že na voljo. No, mislim, da se s tem bolj ali manj strinjamo. Horizontalni ukrepi se nanašajo nekaj zelo pomembnega. Naprimer, mobilnost umetnikov, zato smo se vedno zauzemali tako, da bi pridobili večjo mednarodno podporo. Naprimer, kulturna diplomacija je pomembna. Na nekaterih področjih mislim, da imamo že projekte, ki so dozoreli, kot naprimer glasba ali pa zročništvo in podobno. Ne bom sedaj naštevala vsega skupaj. To je zelo ambiciozno. No, ampak mislim pa, da se potem moramo odločiti, kaj bomo počeli z vsemi temi sredstvi. Eh, mi imamo tudi možnost odločanja. Mislim, da na koncu v proračunu ne more pisati samo nekako takole, da v sektorskih področjih naj bi prišli do številke to in to. Ampak potem pa po drugi strani ne bi bilo predelitev konkretnih zneskov v uredbi. Rečemo, vsaj ali pa ne manj kot, ampak to ni zadosti jasno. Mislim, da potrebujemo konkretne zneske in za sektorske in horizontalne dejavnosti. Imamo eh, sedaj okoli 12 ukrepov, prej smo imeli 4, nekaj bo treba narediti, kajti če ne, bodo zakonodajalci težko določili prednostne naloge, če bo vse samo enakopravno programo, samo nešteto nekje bolj počes. Uh, Pa še nekaj, kar je tudi zelo pomembno, mislim, da je tudi študija to omenila, namreč kvalitativni kazalniki, še vedno jih ni za dosti. Potem audiovizualni sektor, v redu, to smo sedaj bolje pokrili, potem digitalna agenda, bomo videli, kako bo s tem. Potem naprej investiju, to je še vedno horizontalna tema, to je ok. Mislim, da v, v invest jo bomo vlagali iz splošnih sredstev. Ampak je treba tudi ugotoviti v uredbi, kako se bo komisija opremila tako, da bomo skupaj dosegli cilje, kako bo se to dosegli, kakšne bodo prioritete, kakšno bo upravljanje za vse te odnose za invest EU. Kajti, če ne, ne bo vse šlo v redu skozi. Potem naprej še omrežja, festivali da nimamo samo enih dogodkov, ampak več skupaj. No, gledajte, ne vidim nobenih sklicev na dokumentacijo, na otroške filme. Torej, to je bilo promenjeno, pa tega sedaj ni več konkretno navedeno. Pa še nekaj glede kulture. Tukaj mislim, da ni pravega razlikovanja med velikimi in pa manjšimi projekti, to ni dobro, potem pa še sektorska vprašanja. Glejte, če se sotočimo na interdisciplinarni pristop, potem je to nekaj novega, prej se tega nismo lotili. Potem pa še dodatno vprašanje o upravljanju. Med kulturnim letom smo ugotovili, da če ni dobrega upravljanja, da bo to problem. To moramo sedaj spremeniti. V tem programu smo ugotovili, da moramo pozivati k bolj robustni oblika sodelovanja, naprimer preko generalnih direktoratov in podobno. Ja, res, Petra, res končujem, samo še moment, če dovoliš. Torej, potrebno je konkretne sklice na uredbe in pa na to, da moramo vključiti sredstva in projekte. Gledajte, v drugih projektih, mislim, obzore ali podobno, smo to napravili bolje, sedaj moramo biti bolj konkretni pri vsem tem. Najlepša hvala. Kdo bi želel odgovoriti. Tudi za vas eh, smo lahko slišali vprašanja, ampak morda je bilo več namenjeno komisiji. Bomo obrali kar tehniko ping-pong, tako da bo se skupaj bolj živahno. Kdo bi rad začel? Alors, sur, sur la, la question. Hvala. Vprašanje. tega, da smo sedaj napisali panoge, veje, ne pa več programe. Eh, Strand eh, se nam je zdela boljša beseda kot pa podprogrami. To je pa samo stvar tehnike. Mislim, da to nima prave vsebinske vloge. Potem porazdelitev proračuna znotraj različnih eh, panog. Mislim, da ne bi to storili v okviru smernic in pa letnega delovnega programa. Tako da program ne bo preveč rigiden, da ne bodo ukrepi preveč rigidno porazporejeni. Na takšen način mislim, da smo se že lotili številnih drugih ukrepov iz programa. Potem kazalniki. Že sedaj revidiramo kazalnike za trenutni program. To bomo sedaj uporabili tudi pri prihajajočih programih. Potem InvestEU. Mislim, da je to lepa priložnost za kulturni sektor, da ta prejme več sredstev. Torej, prav pa je, mislim, da še vedno tudi nadaljujemo z jamstvi. V uredbi za InvestEU je zapisano to, da ustvarjalni in kulturni sektor sta ključna v to delovanje. Pa še nekaj, če umaknemo tretji instrument finančnih jamstv, kajti to je sedaj v InvestEU, potem vidimo, da bo rast programa 34 odstotkov, ne pa 27 odstotkov. To je potem enako kot pa dodatna sredstva za kulturo in to je predvsej visoka številka. Ni to sicer še uveljavljeno v praksi, ampak mislim pa, da vendarle bomo lahko to dosegli. In še projekti sodelovanja. Sedaj pravite, ni več razlikovanja v pravni podlagi, ampak še vedno bomo to hranili v pravno programa kot takega. To je pomembno razlikovanje veliki programi sodelovanja prispevajo k temu, da bolje strukturiramo sektore, majhni projekti sodelovanja pa omogočajo to, da več števil, številnih akterjev tukaj vključenih. Veste, kaj nas splošno pravimo, želimo vedno doseči prav ravnotežje med eh, majhnimi in pa velikimi in še vedno si bomo prizadevali v tej smeri tudi v naslednjem programu. Hvala. Hvala, mediji. Eno za vprašanje se je nanašalo na scheme pri programu in pravite, da schem ni več ti podporni ukrepi, eh, kot pravite. Gledajte, glede na umestno evalvacijo se je skazalo, da je bila struktura zastarela v praksi. Je ta schema izhala iz organizacije programa dela v silosih, v tem konvergentnem okolju se lahko pojavijo nove oblike sodelovanja, kot naprimer med eh, producenti, tisti, ki razstavljajo in podobno. To sedaj ne bo več mogoče, če bi še vedno upoštevali trenutno eh, obliko sodelovanja, scheme. Sedaj želimo povečati fleksibilnost, zato moramo stvari preoblikovati tako, da bodo tudi nove industrije lahko sodelovale. Treba se bolj sredotočiti na omejeno število ukrepov v priključnih prednostnih nalogah, tako da bi spodbudili sodelovanje po celotni vrednostni verigi. Zato gre. Potem kazalniki. Ena izmed slabost eh, tega programa eh, so bili kazalniki. Sedaj smo želeli izbrati manjše število kazalnikov. Ti kazalniki ne bili relevantni za ukrepe v programu, pa tudi ti kazalniki morajo biti izvedljivi in pa merljivi. Pri tem pa uporabljamo podatke, ki so na voljo. Kaj to vse pomeni? Ti kazalniki ne bi zajeli celotno vrednost avariko. Potem imamo tukaj gradno zmogljivosti, usposabljanje, promocijo, uveljavljanje, vse to. Predvsem mislim, da je pomemben kazalnik to, da se izboljšuje. Eh, sposobnost vseh teh ljudi. Tako lahko potem preverimo, ali je bilo usposabljeno uspešno ali ne. Ne moramo samo prešteti, koliko je bilo pravičencev. Ne, želimo dokazati, da je bilo to in to uspešno. Potem koprodukcija, to je tudi, mislim, da lepo čezmejno sodelovanje, to velja sploh za audiovizualni sektor. Potem želimo še podatke o tem, koliko ljudi pride do določenega sektora. Uh, koliko je število občinstva. Tudi to je zelo pomembno. In potem še kazalnik o promociji med podjetji B2B. Tukaj, naprimer, gre za to, da bi povečali prepoznavnost evropskih del. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod Venter. Venta, tri minute. Uh, hvala. Ne bi ponavljal uh, tega, kar je že povedala kolegica Kosta in pa druge. Glejte, hvala lepa za predstavitev, bi pa dodal samo še nekaj. Kot prvo, nasplošno potrebujemo veliko potezen proračun za ustvarjalno Evropo. Ta predlog komisije je dobra podlaga, ampak moramo še povečati ta proračun. Ustvarjalna Evropa kot kulturni program je nekaj, kar lahko dosežemo samo, če bomo postavili talent na prvo mesto to moramo tudi potem dati v podporno politiko za ustvarjalno Evropo. Potem ta digitalna preobrazba v kulturni ustvarjalni Evropi, sploh v audiovizualnem sektorju je to zelo pomembno in to velja za vse ljudi, ki delajo v industriji. Vodanje Evropske unije bi bilo tukaj zelo koristno za splošno konkurenčnost podjetij na tem področju. Vsi vemo, Eh, kako močna je kulturna um, torej panoga, 4,7 odstotkov um, vsega BDP in pa 12 odstotkov delovnih mest. Ampak nasplošno mislim, da ta sektor ni zadosti cenjen, sploh če to primerjamo z drugimi industrijami. Po priporočilu Evropskega parlamenta sta sedaj kolega in pa Morgana pripravila ta predlog poročila in mislim, da moramo delati več na tem, da bomo medsebojno povezali te različne kulturne sektore in pa da bi to povezali še z drugimi instrumenti, kot je naprimer obzorje 2020. Sedaj ni bilo veliko časa za smernice za ustvarjeno Evropo za naslednje obdobje 2021-2027, ampak mislim, da je prav, da se to zgodi na ustrezen način. Potem tudi cilje treba prav izpostaviti, predvsem mislim, da mora biti prav ukrep to da bomo zagotovili pravo stabilnost za vse zainteresirane strani, za Evropsko komisijo, kot tudi za um, tiste, ki se poklicno ukvarjajo s temi zadevami. Potem glasba, um, torej, da se gre napredek v Evropi, tudi tukaj mislim, da smo prvič uh, videli to sektorsko podporo za glasbo, to je dobro, Music Moves Europe, eh, to sem podpiral od samega začetka, mislim, da mora biti tukaj parlament vodilni akter, tako da podpremo ta predlog komisije. No, potem pa še financiranje EU. Glasbeni sektor pravati ni dobil veliko sredstev iz ustvarjanja Evrope od leta 2014 dalje. Samo tri odstotke proračuna za ustvarjanje Evrope je šel v to to je v bistvu vsega skupaj 0,15 odstotka celotnega proračuna. Vse, samo toliko je bilo namenjenih za glasbene projekte. Potem pa še zadnja točka. Sedaj pri novem večletnem finančnem okviru moramo poiskati rešitve, ki nam bodo mogoče uh, tudi primer, podnaslavne za, za RT Europe, tako da bomo um, eh, RT Europe in pa druge stvari lahko slišali v čim več jezikih. Kaj je torej rešitev? za to, da bi imeli eh, zadosti finančnih sredstev, naprimer za podnaslavljanje in podobno. Najlepša hvala, gospod Venta. Kdo bo odgovoril? Kar se tiče podnaslavljanja, ne izključujemo možnosti, da bi kaj takega financirali. Primer. Leta 2019 Če bo mogoče, bo program Medija zagotovil podporo za nov ukrep v zvezi s podnaslavljanjem, eh, ko bo šlo za kulturne vsebine. To se bo potem izvajalo z neposrednim eh, orodjem za nepovratna sredstva. Arte Europe eh, namreč eh, ponuja čezmejne kulturne vsebine, s katerim se ne more kosati niti nobena druga evropska radiotelevizijska hiša. Tako da je to vsekakor pomembno za eh, širjanje evropskih del. Hvala. Glede podnaslavljanja bi še nekaj dodal. No, tudi za gledališča mislim, da si lahko zastavim podobno vprašanje, kako torej povečati obtok teh nekaterih del. Mislim, da bi se lahko tega lotili in lahko že pričakujemo, kaj se bo zgodilo. Potem pa še nekaj glede glasbe. Bi se še enkrat zahvalil parlamentu za podporo pri pripravljanju ukrepu za Music News Europe. Naš namen je to, da bi ta tri leta pred začetkom naslednjega programa uporabili za to, da bi par stvari preizkusili, tako da bo ta sektor čim bolj trden in prepričljiv. Gospod Venta, gledajte, v trenutnem programu del proračuna, ki je namenjen glasbi, eh, ni 3 odstotke, pa koliko več, 15 odstotkov, vse koliko smo mi to izračunali, nekje od 15 do 20 odstotkov je to, ni čisto jasno koliko, ampak vsaj 15 odstotkov, vsaj 15 skratka, glasbeni sektor že dobijo sredstva iz ustvarjalne Evrope. Je pa res, da vse skupaj ni dosledno, to je bolj ad hoc in Music Moves Europe nam bo mogoče bolj strukturno podporo. Hvala. Najlepša hvala, Helga Trupel. Hvala, Petra. Najprej se bom lotila vprašanja o večletnem finančnem okviru in proračunu, ker se to seveda povezuje s predlogom komisije za program Ustvarjalna Evropa. Mislim, da je komisija pokazala politično voljo, da se poveča proračun, sploh po tem, ko je bilo na plenarnem zasedanju v Strasburgu rečeno, da bi bilo treba proračun zmanjšati, ker bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. To ne bi bilo dobro. In zato vsekakor lahko priznam komisiji, no, mi v odboru za kulturo seveda želimo vedno več sredstev za področje kulture. Vemo pa, da obstajajo omejitve tega, da bi se proračun povečal. Ampak jasno je, da mora Evropska unija storiti več za kulturo, izobraževanje in celoten ustvarjalni sektor, kar vključuje seveda tudi mlade. Je pa vedno dobro imeti več denarja na voljo na tem področju. Zdaj pa vprašanje, ki smo se ga že dotaknili, digitalna revolucija in kaj to pomeni za kulturo. Ne gre le za Netflix in druge akterje na digitalnem trgu, kar seveda je velik izziv. Še vedno obstaja veliko spletnih strani namenjenih piratstvu, eh, streamingu in podobno. In tega se moramo lotiti. Potrebujemo tudi več spodbud za mm, eh, prijave na spletne strani in eh, tako da bomo spodbudili legalne vsebine. Treba pa je poskrbeti tudi za prepoznavnost. Obstajajo naslovnice oziroma članki, ampak treba je res prepoznati za, eh, poskrbeti za prepoznavnost programov. Ko si ogledamo študijo, Bogdan Venta je to že omenil, pet odstotka evropske delovne sile je zaposleno v ustvarjalnem sektorju, to je res veliko. E, ustvarjalne in kulturne industrije oziroma sektori zaposlujejo več mladih kot katerikoli drug sektor. Na to ne smemo pozabiti. V glasbi in v različnih umetnostih se vdejstvujejo predvsem mladi, ki imajo svoje delo zares radi. Toliko govorimo o boju proti brezposelnosti mladih in tem, da jim moramo nameti več priložnosti in prav tega se moramo zavedati, teh sektorjev. To je pomemben del našega gospodarstva in celotne kulturne pokrajine. Zdaj pa še moja zadnja pripomba, program Music Moves Europe. Leto sem imela priložnost biti v Kanu. Eh, in si ogledati, kakšna je prepoznavnost evropskega financiranja filmov. Dobro je bilo tudi sodelovati, prav tako so me povabili, da predstavim nov projekt v Kanu. In eh, to je bila res čudovita priložnost vse skupaj ogledati. Dobite mednaroden občutek, Eh, mladih eh, iz najrazličnejših ozadij, z ZDA, z Azije, z Evrope. Gre za mednaroden prostor, ki je čudovit in mladi so res predani svojemu delu. Z našim projektom smo poskrbeli, da glasba ni le nekaj kognitivnega, vpliva predvsem na čute in eh, na vsakega vpliva drugače. To je pozitivno. Vedno govorimo o krizah v Evropi, o Nemčiji, v Italiji, v Evropi, vse je povsod, Brexit in tako naprej. Ampak, če želimo postaviti dober zgled, kako pridobiti ljudi, je nekaj takega, vsekakor pozitiven zgled, privablja mnogo mladih in zato bi res povedala, da, kaj, da takšne stvari izjemno podpiram. Hvala lepa. Je z vaše strani kakšna pripomba? Izvolite gospod Manje. Hvala, bi se zahvalil gospe Trupel za podporo. Tudi za Music Moves Europe, to je eden izmed naših najbolj ambicioznih projektov. Zato je prav, da tudi parlament um, tudi podpira to navdušenje. Hvala. Good. Wunderbar. Odlično. Kaj pa na tej le strani bi še vi radi kaj dodali? Bitte. Well, Izvolite. Ja, zelo na hitro. Ja, večina vprašanj je bila namenjenih komisiji, bi pa tudi sam rad izpostavil par stvari v zvezi s tem, kako ustvarjalne in kulturne panoge prispevajo k razvoju Evrope. Kot ste rekli, to je vsekakor zelo dobro urodje za boj proti brezposelnosti mladih. Je pa vse omejeno na določen prostor. In težko je zaposlovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih razširiti na druga področja. Skrbi pa to za privlačnost naših mest in regij, tako da ljudje ostanejo na določenem mestu, ustvarjajo pozitivne vibracije. Zato je res, da to prinaša številne pozitivne učinke. To smo že izpostavili v študiji, sicer morda z malce drugačnimi besedami, pa vseeno. Uh, Hotel sem pa povedati tudi, da gre za širši učinek teh eh, splošnih števil, ki smo jih predstavili, tako da sem samo to hotel dopolniti. Poleg tega, kar ste že povedali vi. Najlepša hvala. Zdaj dobijo besedo še ostali člani odbora, ker drugih poročevalcev v senci ni, zato zdaj dobi besedo Kristina Libačka za dve minuti. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala, gospa predsednica. Za vse programe ni dovolj financiranja, ne le za ustvarjalno Evropo, ni dovolj financiranja za Erasmus, obzorje in tako naprej. V takšni situaciji so torej pomembne sinergije med programi, tako da lahko dosežemo največji možen učinek z omejenimi finančnimi sredstvi. Sama bi torej res rada poskrbela, da se razvijajo sinergije med ustvarjalno Evropo, obzorjem 2020 in Erasmusom. Nekdo izmed vas je dejal, da dve tretjini naših gledalcev gleda ameriške programe oziroma serije. Uh, To so slabe novice, pravite. Ja, katastrofalne novice so. Ne le, da je za ustvarjalni sektor to slaba novica. Poleg tega je to slabo tudi za razvoj mentalitete naše mlade generacije. Prav zato je so sinergije med mobilnostjo otrok in mladih v okviru programa Erasmus in mobilnostjo recimo ljudi zaposlenih v ustvarjalnem sektorju pomembne. Vzemimo si za primer Avstrijo. Izobraževalne ustanove in centri poklicnega usposabljanja svoje dejavnosti organizirajo skupaj s kulturnimi dejavnostmi. O tem bi rada izvedela več, če se da. Hvala lepa, gospod Manje, gospod Monte. Dožili besedo. Euh, merci pour ce point qui est effectivement. Hvala lepa za to. To je velik izziv za nas. Sinergije med programe so zelo učinkovit način dodane vrednosti, torej tudi glede na omejene proračune. No, nekateri proračuni se bodo povišali, ampak marsikaj pa se bo vendarle znižalo na splošno. Imamo tukaj pozitivne izkušnje iz evropskega leta in tukaj smo gotovili naslednje. Če je program jasen, ga lahko porazporedimo po različnih akterjih in je mogoče aktivirati ljudi. Mislim, da lahko to naredimo naprimer pri Evropskem letu kulturne dediščine in podobno. Prav tako pa to lahko storimo tudi na daljši rok pri upravljanju različnih programov. In prav zato smo v večini pravnih podlag želeli vključiti horizontalne določbe, naprimer različnih programov skupaj, tako da dosežemo večje sinergije. Aby te podstave prave. Ja, prav to je pomembno. Pravna podlaga mora biti prepoznavna, tako da informacije lahko dosežejo potencijalne upravičence čimprej, ker je treba to dobro načrtovati. Voilà, c'est un peu ce que nous avons. Ja, vse to poskušamo doseči. Ne vem, če vsi zelo z veliko zainteresiranostjo berete pravne podlage, ampak gledajte, če jih potem vidite, da vedno poskušamo vključiti cilje, ki jih lahko dosežemo tudi preko drugačnih instrumentov. Naprimer, Evropsko leto kulture dedičine, tukaj smo gotovili, da znanstvena razsežnost kulture, kulturne dedičine je nekaj zelo bistvenega. Uh, To bomo tudi potem rešili v naslednjih delovnih programih, tudi po obzoru 2020. In tukaj potem tudi vključimo različne generalne direktorate, tudi tiste, ki so ukvarjali z nami in zadevami. In videli smo, da kulturni program je lahko zelo učinkovit. Pri novem programu imamo torej tudi pri zunanji plati nove pravne podlage in je govora tudi o kulturi. Skratka, če želimo doseči sinergije, potem imamo pravne podlage, ki to omogočajo. Zaenkrat pa so te pravne podlage takšne, da stvari onemogočajo, otežijo. To je bilo do sedaj, sedaj bo drugače. Mislim, da lahko to sedaj spremenimo v prihodnosti. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Kar se tiče prekrivanj različnih programov oziroma uporabnosti različnih programov za en projekt, je vedno treba ugotoviti, kateri program je bolj primeren. Obzorje, ustvarjalna Evropa ali morda kateri izmed strukturnih skladov. Smiselno bi bilo zagotoviti eh, kaj takšnega ampak poskrbeti moramo, da tisti, ki vlagajo prijave, se ne bodo morali prebijati skozi eh, džunglo evropske zakonodaje. In da potem komisija oziroma nacionalne agencije določijo obzorje 2020, je tisti program, ki je primeren in da potem ni treba ulagati novega zahtevka po pravilih obzorja 2020, ampak da se lahko, da je lahko ustrezen tisti zahtevek, tista prošnja, ki je bila vložena za ustvarjalno programu, da ne bodo potem v obzorju 2020 rekli, ne, to je napačna prijava, vse je treba izvesti od začetka. Želimo doseči običajne ljudi in kulturne pobude nameniti njim, tako da jih ne smemo preobremeniti z birokracijo. Če želimo zagotoviti, da bomo s programi pokrili veliko ljudi, potem moramo pomagati ljudem, ne da bojo oni morali preučevati, kateri program je najprimernejši za nje in kje imajo največ možnosti, da, do, da pridobijo sredstva. Zato jih morajo podpreti nacionalne agencije, Eh, komisija pa mora tudi opraviti svoje delo, ker za obzorje 2020 sploh ne obstajajo nacionalne agencije. Tako da je treba z organizacijskega vidika poskrbeti za to, da bo vse skupaj dobro delovalo. Mihajla Šojdrova, izvolite. Hvala, imam pripombo in vprašanje. Seveda, nikoli nismo zadovoljni s proračunom. Moramo pa čim bolj smotrno uporabljati sredstva, na vsak način. Potem pa še pripomba glede študije. Dejali ste več demokratične razprave, prav tako potrebno tudi več demokratičnega nadzora pri teh ukrepih. In še nekaj, prvo vprašanje, Evropsko leto kulturne dedičine. Gledajte, tukaj res moram pohvaliti organizacijo tega leta. Ampak, kar pa ni zelo dobro, je pa finančni program. Gospod Manije, kaj lahko poveste o tem programu? Kajti podprli so 29 eh, projektov, ampak ni bilo to geografsko pravično porazporejeno. Nažalost, v srednji oziroma vzhodni Evropi smo podprli samo en projekt, mislim na mačarski. Potem še eno vprašanje, ta podprogram za medije, akcijski ukrep za razvoj. Ali bomo tukaj, na primer, tudi podprli razvoj kinematografov? Če želimo pritegniti občinstvo, potem moramo ljudi izobraziti, potrebujemo tudi boljši izkoristek potencijala pri Lux Price. Um, ehm, Kaj ti, ja, ta priložnost je, ampak mislim, da je ne izkoristimo za dosti. Potem še nekaj, ali bi lahko tukaj povedal, kako bo s tem programom v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Bomo začeli na moji levi strani. Kdo od vaju želi besedo? Izvolite. No, zelo na hitro. Mm, Razprava o demokraciji in demokratičnem nadzoru. Verjetno mislite na delegirane oziroma izvedbene akte. Takole na kratko. Naša študija je pokazala, da se je ustvarjalna Evropa kot program razvijala. In to na zelo pozitiven način. Evropsko leto kulturne dediščine je zelo dober zgled, integracija beguncev prav tako. Moramo pa ostati prožni. To je eno. Treba pa je tudi zagotoviti mehanizem, tako da boste lahko komisija in parlament sodelovala pri doseganju na novo zastavljenih ciljev. In sicer na skupen političen način. Pobuda Music for Europe, ki ste jo omenjali, je pravzaprav skupek eh, več pobud, komisija zdaj to izvaja. In tu gre za ustrezen političen način, kako se tega lotiti. Mi predlagamo, da se to vključi tudi v politično podlago več delegiranih aktov, tako da se pojasni oziroma da se zagotovi fleksibilnost. Še vedno pa se potem omogoči tudi več demokratičnega nadzora. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, wir hatten die Diskussion. Najlepša hvala. Ja, to, podobno razpravo smo imeli že do povdne in vaš predlog z veseljem upoštevamo. Tudi mi bi si želeli več delegiranih aktov in manj izvedbenih aktov. Gospod Manji, v zvezi s kulturno dediščino, če bi še kaj dodali. Kar zadeva vprašanje gospe Šojdrove o projektih sodelovanja, seveda ni enega samega projekta od 29, ki bi eh, ga koordiniral kot lider iz osrednje Evrope, ampak lahko ste prepričani, da v drugih pa, eh, projektih pa so partneri, ki prihajajo iz te regije. Torej, vsekakor obstaja določeno geografsko neravnovesje, tega ne zanikam, ampak eh, drugače je, če pogledate vodilne eh, v projektih lider oziroma sodelujoče. Eh, ta projekt sicer. Eh, sedaj pospešeno teče. Na začetku je prišlo do določene eh, zamude, ni bilo dovolj časa za pripravo in jasno je, da so najboljši tisti, ki že imajo izkušnje z našimi programi in ki vedo, kako se stvari lotiti. Seveda, eh, to ni povsem zadovoljujoče, ampak kakovost teh projektov je neizpodbitna, tako da mislim, da so koristi jasne. Toliko, kar zadeva Evropsko leto kulturne dediščine. Yes, Hvala za vprašanje. E, tako ste mi dali priložnost, da predstavim zgled boljše integracije med obema programoma. Še vedno bomo podpirali uh, filmsko izobraževanje v okviru novega programa. Leta 2019 bomo objavili razpis oktobra uh, da bi pripravili katalog uh, evropskih filmov, ki predstavljajo dediščino in vključili bomo čim več osnovnih in srednjih šol. Tako bomo zagotovili sodelovanje, ker bomo podprli ustvarjanje kataloga, uh, Eh, Mišel pa nam bo zagotovil seznam izobraževalnih ustanov. Stopili bomo v stik z mrežo šol, ki bodo potem končni upravičenci oziroma prejemniki teh del. Ampak eh, kratek odgovor na vaše vprašanje je, da se bo filmsko izobraževanje podpiralo še vnaprej. Odlično. Luigi Morgano, izvolite. Grazie. <clears throat> Eh, direi che <clears throat> anche oggi. Hvala. Če bi nam danes rekli, da moramo pripraviti povzetek tega, kar smo danes povedali v študiji in v razpravi, bi lahko rekli, da je treba kulturo na evropski ravni bolje financirati. To je seveda tautološka izjava. Takšno je naše politično mnenje, ampak nekako so. To, se to sporočilo ne prenese najbolje naprej. Govorimo o inovacijah, platformah, boljši prepoznavnosti, mednarodni razsežnosti, vse lepo in prav, s takšnim seznamom lahko nadaljujem, vendar pa, če ni sredstev, če ni poti, kako kaj takega zagotoviti, kako povečati sredstva, potem se bo v prihodnosti zgodilo prav to, kar smo že rekli. Eh, nekateri programi bodo delovali bolje na račun drugih. Troje bi rad izpostavil tri probleme. Prvič, ocene učinka. To se upravlja s pomočjo kazalnikov, vendar pa so nekateri kazalniki jasni in drznem pa si reči, da da so nekateri vezani recimo na število gledalcev, ampak to se mi zdi eh, napačen pristop. Če ne bomo imeli več naložb, zato da bi dosegli to, kar je omenila že kolegica Libačka, potem bo situacija pač ostala takšna, kot je danes in ne bomo imeli več spodbud. Eh, in ne bomo realizirali kulture na evropskih tleh, kot bi jo lahko. Treba je poglobiti delo na ustvarjalnih in kulturnih sektorjih v Evropi in strinjam se, zato potrebujemo ustrezno pravno podlago, potrebujemo pa tudi instrumente, s katerimi bi sploh lahko izvajali pravno podlago, drugače bo vse skupaj ostalo le lepa beseda na papirju. Hvala. Hvala lepa. Čaka nas zaključni krog, gospod Manje, gospod Abamonte, bi radi še kaj dodali, je bilo že vse povedano? Well, again, all, all the comments... Vsi pravijo, da povpraševanje ni dovolj in uh, s tem pravzaprav pridigate že s preobrnjenim. To vedno rad slišim. Povečali smo proračun. V, mogoče se vam zdi, da je to povečanje skromno, ampak skupaj se lahko borimo za še več. Ja, so. Prav? Lahko poskušamo. E ampak v zvezi z instrumenti bi pa vseeno prosil za odgovor. Kaj ste si zamislili, potem, ko bo pravna podlaga vzpostavljena, kako se bo potem to lahko izvajalo z instrumenti? drugače ne bomo dosegli nič. To moram povedati povsem naravnost. Na no, naš odbor je znan po iskrenih besedah. Gospod Abamonte, gospod Manje, kdo bo odgovoril na vprašanje? Alors, la, la base légale, évidemment, c'est le... Non, kar zadeva tem eh, pravno podlago, gre za osnovno pogodbo, ki določa, da je dovoljeno uporabljati sredstva iz evropskega proračuna. Eh, ta instrument potrebujemo, vendar pa ni potrebno, da je vse opredeljeno v pravni podlagi. Eh, to je pravni instrument, ne pa operativni instrument. Operativni instrumenti so tisti, ki že obstajajo. Imamo smernice za vsak ukrep, ki jih je seveda treba poenostaviti, da eh, zadovoljimo potrebam po poenostavitvi in te tudi opisujejo, kako se posamezni ukrepi uresničujejo in da bi zagotovili programu prožnost, ki jo potrebuje, da bi zagotovili prilagodljivost na okoliščine. Eh, pa imamo opravka tudi z letnimi delovnimi programi, kjer se vse operativno opredeli, kjer so opredeljeni eh, razpisi, eh, pozivi za zbiranje ponudb in tako dalje. Vse je podrobno obrazloženo. Seveda je tak način dela precej obremenjujoč. In seveda zato razmišljamo o tem, da bi to nekako pojasnili, vendar pa moramo zagotoviti seveda tudi dobro finančno upravljanje programov, kar je uh, ključno za komisijo. Komisija je odgovorna za izvajanje proračuna in seveda veste, da računsko sodišče uh, opravlja svoje delo in nekako ne želimo, da bi kakorkoli bil omadeževan eh, sloves programa zaradi slabega upravljanja in cena, ki jo moramo za to plačati, je določeno upravno breme. Tisto, česar si želimo, je, da bi najti pra našli pravo ravnovesje med zahtevami po dobrem upravljanju in med omejitvami, ki jih to predstavlja za nosilce projektov. Eh, program, kakršen trenutno je, eh, je eh, nekoliko zahteven po tej administrativni plati, ampak seveda nikoli ne smemo pozabiti na regularnost in dobro finančno upravljanje, kajti to je res naša prednostna naloga. Toliko odgovor na vprašanje. Pravna podlaga je poenostavljena, krajša je od prejšnje. In komisija Eh, s tem seveda želi eh, bolj omejeno eh, opredeliti program in želi, da se prav na podlago sredotoča na dejanske prednostne naloge. Poleg tega pa so seveda tu še drugi dokumenti, kjer so operativno opredeljene prednostne naloge in vse to seveda komisija pripravlja za celoten program. A če smem, nisem prepričan, da najbolje razumem vprašanje. Uh, Saj že imamo instrumente, ki delujejo relativno dobro. Imamo nepovratna sredstva, ki se običajno podeljujejo na podlagi natečaja. Ja, Najprej govori gospod Abamonte, potem se lahko glasite še vi. But, but then, then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 To sem povedala že prej, potem so to ponavljali še drugi Luigi med njimi. Nismo dobili zadovoljivega odgovora. Ne zadostuje, če rečete, pravna podlaga eh, predvideva takšne povezave. Naša študija tega ne kaže. Potem so tu še ta dodatna sredstva, prav za kulturo, ki naj bi išla iz takšnega povezovanja z drugimi programi, ampak to ne zadostuje da se res zagotovi takšno navskrižno financiranje, treba je storiti korak naprej in to zapisati v pravni podlagi. Recimo, skupni program eh, se vodi skupaj z drugimi generalnimi direktorati. Ne le tu in tam, ko to gre, ko se, iz, ko se zagotovi ustrezno mreženje in tako naprej. Moramo imeti konkreten instrument, da se zagotovi naredijo takšne povezave, drugače vse skupaj ne bo delovalo. Potem potrebujemo za vseh teh 12 ukrepov še prioritete. Še posebej za kulturo to potrebujemo, morda ne toliko za medije. Ponekod sploh nimamo kazalnikov in to se mi zdi res pomembna pripomba. Najlepša hvala. Prepričana sem, da bomo pri takšnih vprašanjih še imeli dodatne razprave in s predlogi sprememb lahko poskušamo besedilo pojasniti, dopolniti in upam, da nam bo potem svet sledil. V tem trenutku pa bi se res rada zahvalila obema strokovnjakoma, Hvala za eh, res koristno in dobro pripravljeno študijo. Gotovo ste lahko opazili iz številnih prispevkov, da smo to ne le zelo pozorno prebrali, temveč da bomo to tudi vključili v naše nadaljne delo. Tako da res še enkrat pristrčna hvala. Hvala pa tudi gospodu Bamonteju in gospodu Manjeju da sta uh, se danes oglasila pri nas, da sta odgovarjala na zastavljena vprašanja in prepričana sem, da bo ta razprava tekla tudi v prihodnje. Da bomo z vami ostali v stiku, da bomo program še izboljšali. Skupaj smo oborili za še več denarja, to je vsekakor jasno. Ampak eh, to ni toliko vprašanje samo za komisijo, temveč še veliko bolj za države članice. V kolikšni meri so pripravljene poseči globlje v svoje denarnice, kot so doslej, ampak bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo na koncu. Hvala vsem za sodelovanje, predvsem poročevalki in poročevalcem v senci pa želim veliko sreče pri obravnavi osnutka oziroma predloga uredbe. Se pa bomo na to še vrnili. Hvala torej vsem, ki ste v dvorani in ki ste sodelovali. Zdaj pa lahko povem samo še tole. Pri točki razno ni zapisano nič in lahko vas samo še obvestim, da bo naslednji sestanek našega odbora potekal 11. julija od 9 do 12.30 in od 15. do 18.30. Popovdne 11. julija bomo lahko prisluhnili javni predstavitvi o agendi za kulturo. In res bi bila vesela, če bi se zasedanje udeležilo več članov odbora, kot se vas je danes. Predsednica se tudi zahvaljuje tolmačem in tolmačkam, ki gredo lahko celo dve uri prej domov, Upam pa, da vam danes ne bo več treba delati kje druge. Vsem lepo popovdne, prijeten večer in se vidimo k malu.